Ma kdo kakršen koli komentar, če ne, potem je zapisnik sprejet. Rad bi vas obvestil tudi, da je na diplomatski galeriji danes eh, na obisku skupina, ki jo vodi patriarh iz Kijeva. Pozdravljam njegovo visokost, ki je danes z nami na časni tribuni. Mislim, da svojo prisotnostjo pošiljajo jasno sporočilo, ki je namenjeno spodbujanju dialoga in zagotavljanju miru. Veliko čast mi je, da vas lahko pozdravim v Evropskem parlamentu. Jean-Philippe Albert je odstopil, Evropski parlament je vzel na znanje.